čim bolj se približali idejam eh, komisije in sveta, da bi čim bolj sodelovali. Torej, eh, nadaljujemo plenarno zasedanje jutri od 19. do 14. ure in potem spet popovdan in zvečer. Uh, torej vse dokumente lahko najdete tudi na spletnih, interne, na spletnih stranih parlamenta. S tem smo končali današnjo plenarno zasedanje. Hvala.